na dnevni red. Čakajo nas razprave o primerih kršitev človekovih pravic demokracije in načel pravne države. Eno uro imamo na voljo za tri točke. Najprej Južna Afrika, pokol stavkajočih rudarjev. Gospa De Kajzer, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči ni šlo za tragedijo, temveč za pokol. Zato sem želela, da ohranimo ta naslov, pokol.